Stiamo per iniziare ma stiamo aspettando alcuni colleghi perché c'è previsto voto elettronico. Glasovanje imamo, glasovali bomo elektronsko. Preden pa začnemo, bi rad eh, nakratko dal besedo našim tolmačem, ki vam bodo prebrali sporočilo. Izvolite. Danes je že 17. dan naših protestov Administracija še vedno ni stopila z nami v stik ali pokazala kakršnokoli pripravljenost na reševanje tega spora. Zato ne bomo dopuščali nobenih podaljšanj današnjega sestanka in bomo tormačenje prekinili točno ob 12.30. Najlepša hvala za pozornost. Bene, ringraziamo Dobro, hvala lepa, tolmačem. Vsekakor izrekamo solidarnost. Torej, kolegice in kolegi, prva točka na dnevnem redu danes je glasovanje, elektronsko glasovanje. In zato vas eh, prosim, da uporabite glasovalne kartice. Kot veste, na sestanku koordinatorjev včeraj, torej na sestanku koordinatorjev včeraj je bilo odločeno, da skupini EFDD poverimo mnenja k predlogu komisije o okviru za okolje in ukrepom proti podnebnim spremembam program LIFE. Skupina SD je nasprotovala takšni odločitvi, to je odločitev v točki 2.1.4 priporočil koordinatorjev političnih skupin. To so priporočila, ki ste jih tudi včeraj prejeli. Zato smo se odločili, da bomo glasovali o tem ugovoru danes zjutraj, kot je to tudi sporočil sekretarjat našega odbora. Tako da, kolegice in kolegi, zdaj vas eh, prosim, da elektronsko glasujemo o dodelitvi mnenja o programu Live skupini EFDD. Glasujte, prosim. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, potrjeno. Torej, odločitev koordinatorjev z včerajšnjega dne velja. Martin Hojzling je prosil za besedo. Martin, izvoli. Ja, še enkrat bi rad razložil tistim kolegom, ki včeraj niso bili tam, zakaj je prišlo do tega glasovanja. Bom zelo kratek, včeraj sem bil dokaj dolg na to temo. Menim, da je res eh, svoj vrstno, da mi kot odbor predajamo poročilo o podnebju skupini, ki ne priznava podnebnih sprememb oziroma segrevanja ozračja. Mislim, da bomo na ta način nekoliko smešni, nekoliko bomo osmešili same sebe s to odločitvijo. Vem, da nekateri v skupini ELS, eh, Albert Dess, naprimer, menijo enako, ampak eh, nekoga takšnega poslati v resna pogajanja, mislim, da je mm, preprosto škandalozno. Dejstvo je, da je odgovornost za eh, to pač na strani skupin ELS in liberalcev, tako da to obžalujem izredno pač sprejemam, akceptiram odločitev večine, ampak to nikakor ni dober signal za prihodne sodelovanje tu. Grazie, Martin. Sto... Hvala, Martin. Stuart Agnew je prosil za besedo, izvoli. Hvala, predsedujoči, hvala lepa tudi odboru. Rad bi samo povedal, da nisem nekdo, ki bi zanikal podnebne spremembe. Vem, da se podnebje spreminja, to je dokazano zadnjih 2000 let in pač tem spremembam se prilagajamo. Mislim pa, da kmetje na to ne morejo imeti vpliva. Zdaj, mislim, da vsaj predpostavljam, da bomo od odbora Envi dobili nek eh, seznam želja tega, kar naj kmetje počno za to, da izboljšajo ali spremenijo vreme na tem eh, planetu. In na vsako to željo bi opravil dva preskusa. Najprej, kakšen učinek ima to na kmetijo, in tu bom uporabil svojih 50 let izkušenj na tem področju in poskušal podati pošteno oceno tega. Drugi preizkus bo znanstveni in sicer kakšen učinek bo to dejansko imelo na podnebje in tu bom uporabil storitve diplomanta Cambridgea, eh, ki mi bo pomagal pri tem, tako da bomo imeli tako strošek kot učinek za vsako od teh eh, točk in potem boste lahko vsekakor izpodbijali moje stališče, ampak jaz se bom tega loteval z vidika zdrave pameti, logike in znanosti in to lahko potem seveda izpodbijate, če želite. Hvala. Kolegi, no ne momento, da bi. Dobro, kolegice in kolegi, zdaj ni trenutek za to, da začnemo razpravo na to temo. Gospod Andrijo je še prosil za besedo, ki mi jo tudi dam, potem pa gremo naprej na točko 12. Erik. Ja, hvala predsedujoči. Ja, gospod Agnew je že spregovoril, ampak jaz sem samo hotel povedati, da bo to glasovanje danes eh, merodajno, kaj ti? Pogovarjamo se o SKP-ju 2020-2027. Vsi vemo, da imamo tudi veliko mm, konkurenco, kar zadeva pristojnost odborov. Odbor Envi, kot veste, zahteva pristojnosti, specifične pristojnosti in izključne eh, pristojnosti na številnih področjih. Eh, in v tem trenutku mislim, da je strateško gledano naše glasovanje danes eh, napaka, sploh z vidika prihajajoče SKP. Bomo pač videli v prihodnih tednih, kaj se bo iz tega izcimilo. Razprava ni zaključena, razprava je v teku, ampak mislim, da to ni v pomoč eh, nam in ostalim v ostalih odborih in tudi ne predsedniku Šekerskemu, da bi. ustrezno ukrepali in eh, se ustrezno lotili odbora Envi v razpravi glede SKP. Torej, v tem boju, ki je pred nami, bomo pač videli, kdo bo izšel iz vsega skupaj kot zmagovalec. Dobro, hvala kolegice in kolegi. Tako, mislim, da zdaj lahko začnemo z vsebinskim delom odbora, točka 12, kjer smo ostali včeraj. Gre za točko na dnevnem redu, ki zadeva izmenjavo mnen o predlogu Evropske komisije o uredbi glede preglednosti in trajnosti, kar zadeva obladovanje tvegan v Evropski prehranski verigi, gre za spremembo splošne uredbe na področju prehranskih standardov sprejeto leta 2002. Ta predlog eh, predstavlja spremembo osmih zakonodajnih aktov, ki zadevajo specifične eh, sektorje v prehranski verigi, eh, GSO-ji, eh, aromati, materijali v stiku z hrano, encimi in naravne arome ter eh, fitosanitarni proizvodi in eh, novi proizvodi. Kot veste, je odbor Envi pristojni odbor, pripravljalec mnenja v našem odboru je kolegica Karin Karnbach želja našega parlamenta in seveda nas je, da pridemo do dogovora v prvem branju, tako da bomo zadevo uspeli spraviti skozi še pred koncem tega mandata. Zato imamo tudi zelo napet urnik oziroma časovnico in zato kar tako je besedo dajem Karin, ki nam bo predstavila naše mnenje. Karin. Ja. Ja, najlepša hvala. Dobro jutro tudi z moje strani tudi jaz naj povem, da z odločitvijo odbora nisem zadovoljen oziroma sem zelo razočarana nad njo. Eh, zdaj razumem ta namir, ki se je tu pojavil, ampak eh, zdaj bi se vendarle rada lotila tega poročila o prehranski verigi. Veseli me, da danes v okviru te izmenjave mnen imamo priložnost, da zberemo prve vtise glede tega predloga komisije, da se o tem tudi skupaj pogovorimo. Najprej naj povem, da predlog komisije vsekakor pozdravljam in po mojem mnenju predstavlja korak v pravo smer. Obenem naj povem tudi, da obžalujem, da je ta predlog prišel tako pozno, sploh če pomislimo, da tu v tem zboru že leta zahtevamo eh, pregled splošne eh, predpisov z področja eh, hrane, ki so bili sprejeti leta 2002. Naj eh, še enkrat povem, eh, iz česa izhaja ta predlog. Leta eh, v obdobju 2014-2018 je komisija sprožila program REFIT za splošno, splošni predpis z področja hrane in predvsem gre za vprašanje, ali uredbe izpolnjujejo svoje namene in ali obstaja možnost, da za poenostavitev pravil in za pocenitev eh, postopkov, kar je nekaj, kar mi tu v tem odboru vedno znova izpostavljamo. V okviru razprave eh, okrog podaljšanja dovoljene za glifozat eh, smo oktober 2017 začeli s četrto evropsko državljansko pobudo, ki je bila predana komisiji in na te podlage se je začela reforma procesa za izdajo dovoljenja za pesticide oziroma bolj transparenten proces, kar zadeva oceno tveganj. Decembra 2017 je komisija predstavila mm, načrt dela za predlog na področju transparentnosti in eh, trajnosti ocene tvegan v prehranski verigi in v štirih namesto dvanajstih tednih eh, so imeli različni akterji potem čas podati svoje, mm, svoje stališče. Vmes so bili še novoletni prazniki in dobili smo le 20 prispevkov. 15. januarja je bil pregled opravljen, komisija je predstavila rezultat, aprila 2018 pa je predstavila zadevni predlog. Rezultati mm, tega pregleda, zdravstvenega pregleda tega predpisa kažejo, mm, da je potrebne bistveno več transparentnosti, še posebej, kar zadeva analizo tvegan v mm, primerjavi z obstoječimi. Predpisi naj bi imeli obrnjeno dokazno breme, da ne bo da je avtomatično eh, strani industrije predstavljeni podatki vzeti kot eh, zanesljivi in da je potrebno tudi lažje odločiti o tem, katere podatke se lahko objavi. Vlagatelj mora eh, prav tako jasno izkazati zanesljivost podatkov in navesti ustrezne razloge, s tem v zvezi bo pripravljena tudi tako imena pozitivna lista, pozitivni seznam zaupnih oziroma zaupanja vrednih informacij pri eh, snoveh, za katere vlada sum, da predstavljajo eh, nevarnost za človekovo ali naravno zdravje, eh, je potrebno morebitne zaupne informacije te vrste v prihodnosti razkriti. Prav tako je potrebno preveriti, do kakšne mere se vlagatelj sklicuje na varstvo podatkov in na eh, varstvo osebnih podatkov, na avtorske pravice in na druge oblike eh, pravice iz intelektualne lasnine. Predvidene imamo že eh, določene izjeme, kar zadeva količine teh snovi, ki naj bi jih ne objavili. Glede študij, vse študije, ki so relevantne za EFSO, je potrebno objaviti, prav tako naj bi na ta način zagotovili več transparentnosti že v eh, zgodnih fazah postopkov in na ta način bi se izognili temi, da se bi uporabljale študije, ki zgolj služijo po temu, da se pridobi dovoljenje. Prav tako je potrebno izpostaviti vprašanje laboratorijev izven EU, tu bomo vsekakor imeli mnenje. Potem eh, posvetovanje z deležniki in splošno javnostjo. To je prav tako potrebno vključiti v morebitne študije, tudi za obnovitev že odobrenih eh, snovi. Torej, tiste snovi, ki so že obnovljene, morajo tudi na ta način izpolnjevati te pogoje glede transparentnosti. Potem nadzor in revizija, spoštovanje standardov eh, v laboratorijih in v študijah, eh, komisija ima možnost potem tudi, da v posebej eh, odklonskih primerjih opravi lastno študijo, ta se potem financira iz eh, sredstev EU. Učinkovitejša komunikacija glede celotnega postopka ocene tveganja, prav tako predvidena za to, da na ta način izboljšamo transparentnost. Če pomislimo, da je komisija še lepo dveh letih po začetku dela na tem področju uh, sprejela, oziroma naj bi sprejela uh, ustrezne ukrepe s pomočjo delegiranih aktov, je vprašanje, kako učinkovito sploh lahko je takšno postopanje. Sama menim, cilj uh, komunikacije o tveganjih je nekaj, kar mora izhajati iz temeljnega akta, ne pa iz delegiranega akta. Pri upravljajo EFSE, države članice morajo tu biti vsekakor zastopane, prav tako je potreben eh, nabor strokovnjakov, ki so politično in gospodarsko oziroma ekonomsko neodvisni in ki lahko eh, pomagajo EFSE pri delu in zagotavljajo znanstveno sodelovanje. Na ta način bo vsaka država članica morala imenovati več deležnikov. To so torej najpomembnejši vidiki predloga in kot sem že dejala, moramo sedaj v svojih eh, predlogih upoštevati številne eh, teme. Zaradi pomankanja časa morda ne bomo mogli vsega preučiti zelo natančno. Mislim, da se strinjamo, eh, če povem, da je tu odvi, od, od našega dela odvisna verodostojnost EFSE in pa zato potrebujemo vsekakor tudi ustrezen pravni okvir in to lahko zagotovimo le, če bodo tudi resursi EFSE ustrezno okrepljeni, tako kar zadeva kadre, kakor tudi finančna sredstva, ki jih ima na voljo za izvajanje lastnih študij, eh, ki jih eh, utegne opraviti. Zdaj, veliko dobrih idej je, ki pa jih je treba še ustrezno razdeliti, da bomo zagotovili ustrezen uspeh pri izvajanju. Kot že rečeno, imamo zelo eh, malo časa na razpolago in zato vas prosim za pomoč, da bomo lahko skupaj s skupnimi močmi uspeli trilog zaključiti še v tem zakonodajnem mandatu. Hvala lepa, hvala Karin, hvala za to tvojo predstavitev. Naj spomnim, preden dam besedo komisiji, danes namreč je z nami predstavnik generalne direkcije Sanko, ampak prej želi besedo gospa Šrajer. 29. Torej, in 30. augusta obravnava mnenja, rok za vložitev amandmaja 5. september in potem sprejetje mnenja 22. oktobra. Gospa Šrajer. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Kot uh, eh, pročevalko v senci ELS za to mnenje naj povem, da podpiram namen, torej več transparentnosti pri določenju oziroma oceni tvegan, podpiram večjo neodvisnost in učinkovitost EFSE. Veseli me, da je komisija tu podala konkreten predlog, tudi kar zadeva mm, tako imenovane fitness test. Imam pa določena vprašanja, štiri vprašanja bi rada zastavila. Kot prvo, potrebujemo krepitev transparentnosti s pomočjo uh, javnega registra znanstvenih študij. Mhm. Zaupne informacije pa moramo vsekakor varovati. No, prav tako naj povdarim, da moramo ostati učinkoviti. Številni menijo, da bi ta načrt lahko privedel do tega, da bo eh, prihajalo do dodatnih eh, bremen za EFSO in eh, za podjetja in da vse skupaj ne bo dovolj učinkovito. Kot drugo, izboljšanje kakovosti in neodvisnosti znanstvenih študij. Eh, To seveda zahteva tudi boljšo kakovost s pomočjo revizije laboratorijev in eh, z možnostjo, da komisija eh, tudi naroči lastne študije. Vse te zadeve podpiram, sploh zato, ker so to izjeme. Pomembno je tudi, da se pravočasno posreduje naprej informacije eh, EFSE. To, vse to so pozitivni vidiki našega dela. Če želimo vključiti številne eh, strokovnjake, je ključnega pomena, da se zagotovi neodvisnost teh strokovnjakov. Tretja točka, krepitev uprave oziroma upravljanja EFSE e in sodelovanje držav članic. No, pomembno je, da se zavedamo, da so tu predstavljene države članice, pa tudi eh, nevladne eh, organizacije in drugi deležniki. Pomembno je, da imamo dovolj časa za to, da se opravijo vse, opravijo vse aktivnosti. Z EMO in z drugimi agencijami smo že imeli kar nekaj izkušenj in eh, vprašanje zdaj je, ali lahko dejansko delamo naprej na ta način. Države članice morajo vsekakor prispevati k temu, da bodo strokovnjaki lahko sodelovali. No in potem za zadnja zadeva eh, in sicer komunikacijski načrt v primeru eh, tvegan. Na nizozemskem imamo takšen načrt, to je zelo pomembno. V preteklosti se spomnimo, eh, kako je bilo z krizo eh, fibronil na nizozemskem in ta strategija se je izkazala za učinkovit inštrument, ki ga je potrebno uporabiti tako z vidika varnosti hrane, kako tudi z vidika varstva potrošnikov. Treba je ukrepati na evropski ravni, eh, ne pa zgolj na nacionalni ravni, kajti to vodi v nezaupanje. Eh, delo EFSE je torej treba okrepiti, ocena tvegan mora biti hitrejša in eh, zasedanja panelov EFSE mislim, da bi morala potekati tudi preko interneta. Ni nujno, da se ljudje vedno sestanejo osebno, tudi preko interneta so možni sestanki, na ta način bo lahko uh, vendarle možno hitreje sprejemati uh, odločitve, sploh eh, glede na to, da je Evropska unija v svetovnem vrhu, kar zadeva varnost eh, hrane in k temu sodi seveda tudi nadzor. Hvala lepa, Martin Hojzling, ste prosili za besedo? Ja, izvoli, Martin. Ja, hvala lepa. Že včeraj smo imeli priložnost pogovoriti se o tem s komisarjem. Menim, da je ta pobuda nasplošno gledano dobra in eh, jo bomo tudi podprli. Mikrofon zagovornika, prosim. Nekaj zadev je, ki jih bo potrebno še intenzivneje obdirati, se pravi, do kakšne mere sploh gre ta transparentnost na koncu koncev, kaj so zdaj poslovne tajne. Lahko si predstavljam, da bodo številna podjetja potem rekla, da gre za poseganje v njihove poslovne skrivnosti. Tudi s komisarjem smo se o tem pogovarjali, tudi bilateralno, in vprašal sem, kako daleč naj bi to veljalo za podjetja, ki nimajo sedeža v EU. Kako lahko torej tudi ta podjetja prisilimo v spoštovanje pravil in krepitev EFSE je odločilnega pomena tu. Videli smo, da imamo problem pri pridobivanju neodvisnih strokovnjakov, ker države članice ne pošiljajo neodvisnih strokovnjakov v panele EFSE, ampak to je v veliki meri povezano tudi s tem, da je EFSA finančno šipka in če ne bi zdaj uvedli še neodvisno preverjanje, potem je to ključnega eh, pomena tudi z vidika finančne opremljenosti EFSE. Tako da, ja, mi vse skupaj podpiramo, izredno podpiramo tudi komisijo eh, s tem v zvezi, ampak ogromno vprašanje, še ogromno podrobnosti, ki upam, da jih bomo uspeli razrešiti, tako da bomo še v tem mandatu prišli do končne odločitve, kajti konec koncev gre za verodostojnost in transparentnost evropskih politik pri tej zelo pomembni temi. V zadnjih letih je ta verodostojnost trpela in zato vsekakor računamo na dober rezultat. Hvala. Hvala, Martin. Suzana. Hvala, Pavlo. Ja, tudi jaz menim, da je to zelo dob, dob, dober zakonodajni predlog, ki nam lahko pomaga pri krepitvi zaupanja v institucije Evropske unije in da okrepimo to zaupanje. Ampak, in tu bi rada izpostavila nekaj, kar je že omenil Martin Hojzing, to želim vsekakor podkrepiti. Namreč gre tudi za to, da te institucije, ki jih imamo, to institucijo, ki jo imamo za to področje in ki bo tudi sama opravljala preverjanja, da je ta ustrezno opremljena. Če pogledamo samo EMO in EFSO in primerjamo ti dve agenciji, EMA, torej Agencija za zdravila, ima, kar je tudi prav in kar pozdravljam, dvakratnik proračuna in dvakratnik kadrovske zasedbe kot EPSA. In eh, mislim, da vendarle pojemo več hrane kot zdravil in mislim, da bi zato morali poskrbeti za to, da bo EFSA ustrezno opremljena, da bo imela ustrezna finančna sredstva, da bo lahko opravljala svoje delo, da bo lahko skrbela za transparentnost in da nam bo uh, jamčila za dobro hrano na evropskem trgu. Hvala. Dobro, hvala Suzane. Zdaj pa besedo dajem predstavniku komisije, generalna direkcija eh, Santetu, gospod Bohor, izvolite. You, um... Hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi za to priložnost, da podamo svoje mnenje. Vsekakor sem hvaležen za pozitivne komentarje in za podporo. Čisto na kratko bi se rad dotaknil določenih elementov, ki so jih spoštovani poslanci tu izpostavili. Kot prvo, transparentnost in zaupnost podatkov. S tem predlogom mislim, da smo ujeli zelo dobro ravnovesje, torej konkurenčnost, varnost, transparentnost, vse te stvari treba ujeti v ravnovesje. Pripravili smo nekakšen pozitiven seznam in pripričani smo, da ta pozitiven seznam temelji na dosedanji praksi, na sodbah sodišča in eh, tudi na naši oceni o tem, kako se sprejemajo odločitve o zaupnosti v tem trenutku. Tako da načeloma ne bi smelo biti nobenih presenečenj za industrijo, kar je tudi pozitivno z vidika priprave tega predloga, je, da sedaj, za razliko od eh, dosedanje prakse, kjer je na EFSI, da opredeljuje pravila, ampak eh, sama sprejema to, te odločitve o zaupnosti, ta seznam je odprt, eh, je v zakonodaji, znan vsem, industriji, EFSI, nevladnim organizacijam, širši javnosti. Tako da, ko govorimo o tem, ali smo tu ujeli pravo ravnovesje ali ne. Mislim, da se je predvsem treba osredotočiti na elemente na tem pozitivnem seznamu in da tam vidimo, ali smo šli predaleč ali ne. Ampak kot rečeno, mi menimo, da smo našli pravo ravnovesje. In tu ne gre zgolj za podatke iz uloge, gre za uh, ključno načelo zaščite intelektualne lastnine in uh, zaupnosti poslovnih podatkov. In to velja tudi za sestanke, ki jih imajo vlagatelji za EFSO pri pripravi samega spisa. Zdaj, kar zadeva kadrovske in finančne resurse in vključenost držav članic, menim, da je treba povedati na tem mestu, da obstaja predlog za kar sorazmerno veliko povečanje sredstev, 80-odstotno povečanje sredstev v proračunu za EFSO in 20-25 odstotna kadrovska ukrepitev. Zdaj, če primerjamo EFSO z drugimi agencijami, kot naprimer EMA, moramo vendarle upoštevati drugačnost eh, te industrije in eh, drugačnost proizvodov, ki jih ocenjujejo, eh, način njihovega dela. EMA pač posluje na podlagi pristojbin EFSA, pa se financira stotstotno iz osrednjega evropskega proračuna. Tako da vse to so, so pomembne vidike, ki jih je treba poštevati. In eh, morda bi veljalo tudi izpostaviti razliko med eh, zdravili in, in hrano. Ker eh, ko vzamemo neka zdravila, sprejemamo, da ja, tam verjetno so določena tveganja, tako da nas morda lahko boli želodec, ampak bo, želimo ozdraviti teh tveganj pri zdravili hrani ne želimo, tako da je treba pač to vzeti v obzir. Je pa pomembno, da EFSA ostane neodvisna in mi smo mnenja, da tudi z vključevanjem držav članic v upravni odbor eh, in uh, z imenovanjem strokovnjakov strani držav članic, vseeno lahko zagotovimo to neodvisnost. Dejstvo pa je, da EFSA ni sama odgovorna za eh, varno hrano v Evropi. Spostaviti je treba skupen, mešan sistem, to je tudi odgovornost držav članic in ta predlog torej cilja tudi na to vrstno sodelovanje. Hvala lepa, toliko za enkrat z naše strani. Molto bene, ringrazio. Hvala lepa. Eh, hvala, kralj direkciji Sante. Zdaj pa besedo dobi naša poročevalka Karin, če želiš karkoli dodati. Ne, potem pa v redu. Hvala vsem in gremo naprej s programom, ki je pred nami. In sicer, preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, bi rad eh, v naši sredi pozdravil 24 članov fundacije prijatelji živali, torej predstavniki različnih političnih eh, strank in skupin. Hvala lepa za vašo prisotnost. Pozdravljamo vas tu v naši sredi. Ste gostje eh, kolega Hazikampa, ki tudi prosi za besedo, vidim. Ancika, no, soltanto un saluto. Bene. Ne, samo pozdrav. Dobro. Torej, če gremo res naprej z dnevnim redom, gremo naprej na naslednjo točko in sicer gre za prvo izmenjavo mnen o poročilu o izvajanju uredbe 1 skozi 2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj Evropske unije. Kot veste, je odbor Agri od konference predsednikov eh, dobil nalogo, da pripravi eh, to poročilo, glede morebitnih eh, nepravilnosti in eh, slabega upravljanja, kar zadeva izvajanje tega pomembnega, te pomembne uredbe. Odbora Enve in Tran sta pridružena odbora z deljenimi pristojnostmi oziroma skupnimi pristojnostmi pri celotnem poročilu. Naša parlamentarna raziskovalna služba prav tako sodeluje pri pripravi tega poročilu. Eh, Kmalo torej lahko pri pričakujemo poročilo o izvajanju te uredbe in sicer že pred koncem septembra. Gospa Ana Ramirez Vela, predstavnica pristojne veterinarske službe Generalne direkcije Sante, sedežem v na Irskem, kot veste, in ki bo septembra tudi obiskala naš odbor in nas bo potem sprejela, ko bomo mi obiskali Eh, Evropski veterinarski urad, tako da bi brez nadaljnega sedaj dal besedo našemu kolegu Dormanu, ki je poročevalec. Kolege. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi. Bil sem eden od podpisnikov za posebni odbor za pregled in poročilo zvanju uredbe 1 skozi 2005 ni nam uspelo in nekatere razloge za to razumem. Sedaj pa imam priložnost, da sem poročevalec za to poročilo. Tega se zelo veselim in zelo sem ponosen, da lahko prevzamem to pomembno nalogo. Prepričan sem, da lahko izdelamo poročilo, ki se bo izčrpno sredotočilo na to pomembno vprašanje. Jasno je postalo, da države članice ne spoštujejo vseh predpisov in da tudi zunaj Evropske unije obstaja veliko držav, ki ne spoštuje teh predpisov. Nahajamo se v prvotni fazi našega dela, smo pod eh, velikim časovnim eh, pritiskom. Zato bi tukaj rad izpostavil nekaj pomembnih vprašanj, ki bi jih rad vključil v to poročilo in upam, da mi boste pri tem pomagali. Prvič, zakol v najbližji klavnici. Ne verjamem, da obstaja kakršenkoli dober razlog za prevoz živali um, daleč preko zelo dolgih razdalj. Te predpise je treba izvajati. Zelo težko pa je ugotoviti, v kolikšni meri pristojni organi sankcionirajo kršitve In drugič, tretje države. Evropsko sodišče leta 2015 je izdalo razsodbo, da so prevozniki tudi podvrženi tem istim predpisom, ko izvajajo v tretje države. Izvoz v Turčijo, na primer, predstavlja velik problem. To veliko krat omenjamo. To vprašanje bi radi natančno raziskali. Imamo tudi veliko oslov, ki se jih izvaža na Kitajsko. Tudi to vprašanje bi rad vključil v poročilo. Imamo pa tudi veliko drugih pomembnih vprašanj, ki jih je ravno tako treba obravnavati. Sam si želim, da bi dobil močen mandat za pripravo tega poročila. In kot sem že veliko krat dejal, računam na široko politično podporo v vseh političnih skupinah. Tako bomo lahko to pomembno vprašanje zopet postavili med prioritete in da nam bo komisija prisluhnila in prevzela odgovornost za dobro počutje živali. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam delam v tem sektorju. Bil sem odgovoren za prevoz živali. Veliko prevoznikov je pripravljena, to pokaže dobro voljo in pripravljenost eh, spoštovanja pravil, vendar pa ni vedno tako. Predpisi velja v Evropski uniji, pri izvozu v tretje države pa prihaja mm, do zelo slabega ravnanja živalmi. zijn die ik graag eh, mee zou willen nemen. En... Skupaj s komisijo in poročevalci v Senci je treba pripraviti dobro poročilo in v njega vključiti nekaj pomembnih vprašanj. V kolikšni meri prenos te uredbe se upada z zakonodajo o prevozu? Prevozniki namreč morajo upoštevati predpise na tem področju. Včasih so predpisi prevoza živali ne skladni s to zakonodajo. In pa prostor za počitek. Ti dodeljeni prostori niso vedno primerni za prevoz živali, kajti živali je treba raztovoriti in to ni vedno mogoče. veliko gre za območje, za počitek. Je to veliko krat odvisno od eh, cene in stroškov in včasih zaradi tega stroški narastejo. Glede tretjih držav sem že dovolj povedal. In kot zadnjič, preučiti moramo zakonodajo in pogledati možnost boljše harmonizacije in možnosti za uvedbo sankcij. Treba je harmonizirati tudi način sankcioniranja in doseči, da se sankcije resnično izvajajo. Cilj mora biti enak za vse. Jasno je, da mora prevoz potekati pod dobrimi pogoji, vendar pa se moramo vsi potruditi za to, da to izboljšamo, gospa Haceka. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vsako leto se prevozi več kot 4 milijone krav, 31 milijonov prašičev, 5 milijonov kos, več milijonov konj in eh, ogromno število piščancev, ki jih prevažamo po Evropi. Ko pa se jih izvozi izven Evropske unije, niso več na varnem območju. Zaprejo jih v tovornjake, v letala, v ladje, v groznih razmerah, brez zračenja, v slabih pogojih, v vročini. Veliko je živali, ki v kamionu čaka na mejah Evropske unije več dni v groznih okoliščinah. Pred kratkim so morali usmrtiti 4000 piščancev, zaradi tega, ker so obtičali na letališču v Zaventemu. Telički, ki se jih eh, odzeme materam in jih se jih zapre v kamione, nimajo eh, niti možnosti prehranjevanja. Ravno tako se prevaža breje, krave eh, v avionih za tovor. Organizacije za zaščito živali veliko krat obsojajo takšne prakse, kot so naprimer Animals International, Tearshoots v Nemčiji in tako dalje počnejo tisto, kar bi v resnici morali početi evropski inšpektori in tega ne storijo. Imamo veliko oseb, ki opozarjajo na takšne kršitve. Veliko je prostovoljcev, ki opravlja ta nadzor in inšpekcije in upravljajo nalogo, ki bi resnično morale upravljati države članice. Več deset let je Evropska unija spodbujala gospodarsko rast in to na račun dobrega počutja živali. Želeli so samo povečati dobiček, ne glede na prevoz, ki ga je treba opraviti do klavnice. Tudi živali koljejo po, pod slabimi pogoji, pogoji, ki ne spoštujejo predpisov. To se dogaja tudi v Belgiji. Vse to je treba vključiti v poročilo. Potrebujemo dosti stroži sistem na področju kmetijstva in tudi prehranjevanja v prehrambeni verigi. Predvsem moramo poskrbeti za to, da pojemo manj mesa. Prosili smo posebno, poseben odbor za nadzor nad prevozom živali. To je jasen znak za to, da si Evropski parlament želi poglobljene raziskave vprašanja prevoza živali. Uradno je treba začeti s takšnimi preiskavami in pri tem moramo ustrajati, gospod predsednik. Gospod Sikerski je tukaj odigral pomembno vlogo in eh, poslal peticijo predsedniku Evropskega parlamenta in ga opozoril na to, da so živali v izključni pristojnosti odbora za kmetijstvo. S tem se ne strinjam. Zdravje živali ni samo stvar našega odbora. Ravno tako nimamo časa za javne predstavitve o zdravju in dobrem počutju živali. Komisija tega sploh ne upošteva. Iz vsega srca upam, da bo končno sprejeta ta zahteva za poseben odbor za preiskavo prevoza živali. Moji gostje so vsi člani stranke, ki se zauzema za zaščito živali, prihajajo iz vse Evrope. Če Evropski parlament ne bo storil tega, kar si želijo državljani in če ne bo poskrbel za zdrave živali, bodo te osebe protestirale z oddajo svojega glasu. Najlepša hvala, gospa Hacekamp. Vidimo, da imate veliko podporo v dvorani, gospa Sajr. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi podprla to, kar je dejala kolegica Hacika. Upam, da bom tudi naslednje leto tukaj v Evropskem parlamentu in da nas bodo podprli na volitvah. Vendar to je drugo vprašanje. o čem govorimo? Gre za zlorabo, proti katerim se moramo boriti in ne samo v sektorju živali, ampak tudi drugot. Vendar pa se mi zdi, da smo malce zašli v tej razpravi. Poglejte, je treba, kaj se dogaja v realnosti. In če pogledamo, kako organizirajo prevoz na nizozemskem, s čudovit temi kamioni, kjer se nudi pijačo in jedačo živalim, kjer imajo dovolj prostora, da se usedejo ali uležejo. Na to sem ponosna in mislim, da smo začeli na napačen način to razpravo. Seveda je treba opozoriti na kršitve, to je jasno. Ko govorimo o conah za počitek, kje je tukaj največji problem? Sam imam veliko izkušenj na tem področju. Včasih morajo kamioni in tovorna vozila čakati ure in ure na inšpektorje. In tudi inšpektori poskrbijo za to, da morajo živali predolgo čakati v hudih razmerah. Treba je poskrbeti za to, da se nadzor opravi hitreje. Ne strinjam se s poročevalcem, ko pravi, da je treba drugače organizirati dejavnosti v klavnicah. Gre za gospodarsko dejavnost kot katerokoli drugo dejavnost. Če najbližja klavnica ne spoštuje pravil, potem je treba živali voziti v klavnico, ki je bolj oddaljena. In še nekaj. Seve je treba odpraviti zlorabe, vendar pa mislim, da smo s to razpravo zašli na stran poti. Sama imam veliko izkušenj, delala sem na kmetiji in tudi v drugih dobavnih verigah živili. Vem, da se natančno nadzira prevoz živali iz nizozemske v Nemčijo. Treba pa je poskrbeti za to, da se nadzor opravi na pravi način, kot pravi gospod Hautema. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod White. Eh, nach dieser wunderbaren Rede. Er- po tem čudovitem govoru strani LSA imam zelo malo orožja na razpolago. Veste, kje je problem eh, nizozemske? Vi masovno izvajate produkcijo mesa in jih potem izvajate. To je za nas velik problem eh, za kmete v Avstriji. Gospod Hatema, vi pravite, da si želite veliko več zemlje za živali in eh, vi enostavno izvažate živali drugam. Seveda nimam nobenih težav s tem, da poslujemo in sodelujemo, vendar pa na tem področju ne bi smeli sklepati nobenih poslov. Imam vprašanje za vas osebno. Ste na strani kmetov v odboru za kmetijstvo ali ste na strani živilske industrije in velikih korporacij za proizvodno mesa? Zanima me, na kateri, na čigavi strani ste. Da se vrnemo na poročilo. V tem poročilu nažalost ne gre za izboljšavo zakonodaje. Lahko si zamišljate, da mi zeleni želimo dosti več pač izboljšave in da prevozimo čim manj živali in to samo takrat, ko je to nujno. Vendar pa gre tukaj za to, da se spoštujejo predpisi, ki jih že imamo, ne da si jih izboljšamo. Tisti prevozi, ki prihajajo z Nizozemske in z Danske, so resnično dosti bližje predpisom v zakonodaji. Tukaj imate prav, vendar pa imamo policijo na avstrijskih cestah, ki zadržujejo živali. Lahko si pogledate, devet od desetih tovornih vozil in ne izpolnjuje predpisov evropske zakonodaje. In zato, da spoštujemo infrastrukturo, ki jih predpisuje zakonodaja, cone za počutek in tako dalje. Tukaj nimamo te infrastrukture, vendar pa tudi nadzorovni. Veste, kaj eh, mi pregledujemo in nadzorujemo v Avstriji. Vsa tovorna vozila, ki prihajajo iz Češke, Slovaške, Poljske, Slovenije in ki peljejo v Italijo. Ko gre za terorizem, tukaj imate veliko zapovedati, ko gre pa za zaščito živali, pa niste več pripravljeni na sodelovanje. Najprej treba poskrbeti, da izvajamo zakonodajo in da čezmejno sodelujemo eh, na področju nadzora prevoza živali. Spremljal bom dogodki na tem področju in veselim se že poročila. Bene, grazie, adesso la nostra collega. Najlepša hvala. Karin Kallenbach. Najlepša hvala. Zelo sem vesela, da se stvari spreminjajo. Gre za več milijonov državljanov, ki so uložili peticijo in so um, želeli, da bi bilo 8-urni prevoz dovolj. rada bi vas opomnila na to, da smo se obvezali na evropski ravni, da obravnavamo živali kot čuteča bitja. In to je treba imeti vedno pred očmi. Tukaj ne govorim v svojem lastnem imenu, ampak v imenu Marije Nohelkije, poročevalka v Senci, ki danes eh, ne more biti z nami poročala ji bom o današnji razpravi. Želela je tudi, da bi tukaj predala nekaj zelo pomembnih sporočil glede tega vprašanja. To so pogoji prevoza v klavnice v tretjih državah, kar smo že tukaj že slišali. Obstaja namreč veliko kršitev na tem področju, eh, premalo prostora, visoke temperature in tako dalje. Treba je premisliti glede tega da tukaj gre za poklicne prevoznike in eh, lahko pomislite, kako se počutimo, če sedimo v oskem prostoru, pretesnem prostoru, v vročini, brez hrane, brez vode. Ali pa, če se peljemo udobno v zračenem prostoru, ne gre toliko za to, koliko časa traja prevoz, ampak za kvaliteto tega prevoza, zato je treba to natančno preučiti. Seveda lahko še izboljšamo pravila in predpise, vendar pa je najprej treba poskrbeti za to, da se te, ki jih imamo, spoštuje. Treba je tudi sešteti skupen čas prevoza z umestnim raztovorom in eh, tovorom. In eh, kolegi so tudi omenili to, da ne moremo ločiti prevoza živali od preostale zakonodaje z področja prevoza tovora. Imamo zakonodajo za pogoje prevoznikov in voznikov tovornih vozil. Torej, če pride do boljšega nadzora delovnih pogojev pri prevozu živali, to velja tudi za druge prevoznike premalo nadzora, premalo sankcij za kršitve. Um, poročila analize kaze, kaže na to, da sankcij tako rekoč ni. Gospod Vajc je že omenil, mm, da se zelo hitro razve, če nekje obstaja kakršnakoli kontrola in zato se odločijo za prevoz drugod. Torej, naš cilj je, da se spoštujejo pravila, ko gre za prevoz do klavnic. Res pa je, da je tukaj še veliko prostora za izboljšavo. Zato je treba tukaj imeti pred očmi predvsem živali. In ... vedno govorimo o tem, da je treba na to gledati z vidika zdravja. In tukaj ne gre samo za živali v tem primeru, ampak gre za. Tudi zato, da ko prevažamo živali v klavnico, in eh, pogoji prevoza delujejo tudi na kakovost mesa in to ima tudi vpliv na naše zdravje, na, za tiste, ki jemo meso. Velikokrat zaužijemo z mesom tudi zdravila, kar je nezakonito. To področje je v pristojnosti odbora Envi, vendar pa je treba tudi doseči, da to postane naša pristojnost in da dosežemo znake za potrošnike, da vedo, v kakšnih pogojih je bilo pridelano meso, odkot izvira, odkot prihaja, ko gre predvsem za predelane mesne izdelke. Cari, bene, e adesso eh, abbiamo ascoltato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 Najprej bi se rada zahvalila odboru za to, da nam dajo priložnost, da tukaj predstavimo naše stačilo in veselimo se že rezultatov. Dobro počutje živali med prevozom je za nas prednostnega pomena. Na tem področju delamo že vrsto let. Lada bi vam ponudila našo pripravljenost na sodelovanje. Takoj, ko bomo dobili več podatkov, vam jih bomo dali na razpolago. To področje je zelo kompleksno, um, vključuje več več vrst, več vrst eh, načina prevoza in veliko držav. Največji problem je, da dobimo zanesljive podatke. Komisija se zaveda težav pri izvajanju uredbe. Ni bilo namreč lahko določiti pomembnosti ali posledic neizvajanja, nespoštovanja uredbe za živali. Zavedamo se teh težav in eh, veliko krat je za nas težko določiti, kako eh, velike in zaobsežne in številčne so te kršitve v pravem kontekstu. Naj vam predstavim eh, delo, ki poteka v komisiji na tem področju. V zadnjih dveh letih smo imeli projekt, ki pokriva izvoz živali v tretje države, osredotočili smo se predvsem na prevoz in izvoz v Turčijo. Opravili smo veliko obiskov v državah, mejnih državah, v Bulgariji, v Turčiji in eh, pregledali tudi to področje. Kmalo bomo poročilo o cestnem prevozu tudi objavili. Opravljamo tudi delo na področju plovil za prevoz živih živali in upam, da bomo delo zaključili do konca tega leta. Glede cestnega prevoza bi rada povedala naslednje. Poditki, podatki, ki jih ima komisija, kažejo na pozitivni obrat. Podatki kažejo na to, da prevozniki, ko dosežejo meje Evropske unije, dosegajo zelo visoko raven sopoštovanja evropske zakonodaje. Komisija je stopila v stik z nacionalnimi uradi za stik za prevoz živali in to delo je obrodilo veliko poročil čeprav ne na uraden način, veliko je prišlo do izmenjave mnen, praks, veliko dokumentov smo že dali na področju prevoza, perotnine, o tem smo se dogovorili tudi z industrijo, veliko smo se pogovarjali tudi s podjetji, ki imajo vlasti plovila za prevoz živih živali. Komisija je tudi ustanovila sodelovno skupino za prevoz živali, Komisija je že začela s delom v tej delovni skupini. Določili smo tri delovna področja. Do konca leta 2019 naj bi dosegle prve rezultate. Ta področja so izvoz eh, živine, prevoz eh, mladih živali oziroma mladičev in pa pogoji prevoza. Komisija je tudi izdala veliko poročil, smernic za prevoz živali znotraj Evropske unije in tudi v tretje države pokrivamo uh, govedo, eh, konje, ovce, perutnino. Sedaj zaključujemo prvotno fazo, dokumenti se sedaj prevajajo v več jezikov. Komisija pozdravlja to poročilo, kot sem že dejala. Ne želimo se pa spuščati v razprave o tem, če bi morali prepovedati prevoz na dolge razdalje. Imamo zakonodajo, ki omogoča prevoz živali in sama ne moremo odločiti, če je to dopustno ali ne, če ima kakšne koristi, prednosti in kakšen model kmetijstva si želimo v Evropski uniji. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da tukaj predstavimo tudi mnenje komisije. Hvala lepa komisiji, še kolega Vajc. Ja, čest... Najlepša hvala, gospod predsednik. Um, imam konstruktiven predlog. Rad bi opomnil naše kolege in tudi komisijo, da smo že začeli s pilotnim projektom o mobilnih eh, klavnicah. O tem smo tukaj že veliko govorili, tudi v umestni skupini za dobro počutje živali. Rad bi vas prosil, da podprete ta predlog za naslednji mandat. Pregledali bomo tudi možnost, da z mobilnimi klavnicami dosežemo, da se prevoz skrajša, da jih približamo kmetijam in da tako skrajšamo razdaljo za prevoz živali. Zato vas prosim, da me pri tem podprete. Odlično, hvala lepa. Sedaj pa končno besedo dobi naš poročevalec eh, Dorman. Tak, eh, fordi, eh... Najlepša hvala. Ta prva izmenjava mnen kaže na to, da se glede vrste vprašanj strinjamo in da si želimo izboljšati področje prevoza živali. Slišali smo tudi, da v različnih državah obstajajo različne situacije. Kako lahko dosežemo, da države spoštujejo vse predpise, ko gre za rastovor in natvarjanje živali pred prevozom? Imamo več različnih izkušenj na Danskem, odkudar prihajam sam. Vsi lahko dobijo sankcije, če ne upoštevajo predpisov glede dobrega počutja živali pred in med prevozom. Sam predlagam, da zakoljemo živali tam, kjer jih imamo. Ne razumem, zakaj bi morali z Danske izvažati konje, naprimer, v Italijo za zakol. Mislim, da bi bilo bolje, če bi jih zaklali na Danskem in potem prevozili trupla v Italijo za predelavo. Če nimamo dovolj območij, con dodeljenih za počitek, potem s tem kršimo zakonodajo vse države treba prisiliti do tega, da to spoštuje. Sedaj je to v rokah držav članic. Prevozniki, ki izberejo države, za katere vedo, da ni pregledov in nadzora, mislim, da ne delujejo prav in bi jih morali sankcionirati. Morali bi poskrbeti za to, da imamo dovolj prostora, naprimer za eh, prašiče, eh, da se igrajo, da mm, imajo dostop do vode, imajo več eh, pravic, kakor opokojenci na Danskem, tudi oni, oni sami nimajo pravice do dnevnega kopanja, naprimer. Če pa jim odzamem pravico do vode, to ni dopustno. V Štrasburu sem slišal, da je vlak obtičal in niso imeli pravice oziroma dostopa do vode. Prišlo je do joka in stoka, če bi šlo za prašiče, bi poskrbeli za vodo. Vsi se strinjamo glede tega, da moramo ukrepati. Zato moramo pogledati kje lahko stvari izboljšamo. Stvari niso dokončne. Tudi sam sem eh, podpisal prošljo in zahtevo za preiskovalni odbor. Doseči moramo čim eh, boljše pogoje za naše živali. To ni področje, kjer bomo nehali delati um, ob volitvah. No, eh, hvala lepa vsem kolegom, hvala tudi Gajni Rekciji. Zdaj pa bi prosil za par minutni odmor, kajti potem prehajamo na zadnjo točko v dnevnem redu. John Clark je že tu in sicer potem o tem imeli razpravo o različnih komercialnih praksah eh, in kmetijskim vidikom teh pogajanj. Torej, za omenjeni sestanek je predviden sestanek za zaprtimi vrati in ravno zato bi zdaj prosil za par minut odmora in vse asistente in eh, ostale nečlane bi prosil, da zapustijo dvorano. Hvala lepa.